Hello everyone. Lepo pozdravljeni. Prosim, da sedete na svoja mesta. Pripravite glasovalne kartice, zato da se lahko lotimo današnjega glasovanja. Ah, bonjour. Ste pripravljeni? Prvo poročilo se nanaša na izvajanje instrumentov SKP za mlade kmete v Evropski uniji po reformi iz leta 2013. Začenjamo s kompromisom 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Predlog 11 za proti, vzdržani, zavrnjen. 12 za proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejet predlog, 14 za, proti, zdržani in sprejet, 15 za, proti, vzdržani. Ponovimo, predlog 15 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem, mi je žal. čakam, da mi prinesijo glasovalno kartico, tako da štejte moj glas posebej. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti proti, vzdržani sprejet, 31 za, proti, vzdržani zavrnjen, 32 za, proti, vzdržani zavrnjen, 33 za, proti, vzdržani sprejet, 34 za, proti, vzdržani sprejet, 35 za, proti, vzdržani zavrnjen, 36 za, proti, vzdržani sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejet, 38 za, proti, vzdržani, sprejet, 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 40 za, proti, vzdržani, sprejet, 41 za, proti, vzdržani, sprejet, 42 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet, 54 za, proti, vzdržani, sprejet, Proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 64 za, proti, vzdržani, sprejet. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 63 za, proti, zdržani. Bomo preverili predlog spremembe 63. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja sprejet. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen kompromis 4 za, proti, zdržani, sprejet. 74 za, proti, zdržani, zavrnjen. 75 za, proti, vzdržani, sprejet. 76 za, proti, vzdržani, sprejet. 77 za, proti, vzdržani, sprejet. 78 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet, drugi del za, proti, zdržani, sprejet. 79 za, proti, zdržani, zavrnjen, 80 za, proti, zdržani, zavrnjen, 81 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 2 za, proti vzdržani sprejet. Končno glasovanje glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. And it is adopted. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje. Predlog ena za, proti, zdržani zavrnjen, dva za, proti, zdržani zavrnjen, tri za, proti, zdržani zavrnjen, štiri za, proti, zdržani zavrnjen, pet za, proti, zdržani zavrnjen, šest za, proti, zdržani zavrnjen, sedem za, proti, proti, vzdržani, sprejet. 8 za, proti, vzdržani, zavrnen. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10 za, proti, vzdržani. No, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjen. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dajmo še enkrat glasovati, mislim, da ste me nekoliko zavedli. 11, kdo je za? Proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 12. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za, proti, vzdržani. Vzdržani bomo preverili predlog 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani bomo preverili. Se upravičujem, ampak skupine glasujete drugače od enega do drugega glasovanja. Konec glasovanja sprejet. Predlog 15 za, proti, zdržani, zavrnjen 16, za, proti, zdržani, zavrnjen 17, za, proti, zdržani, zavrnjen 18, za, proti, zdržani, sprejet 19, za, proti, zdržani, zavrnjen 20, za, proti, zdržani, zavrnjen 22, za, proti, vzdržan, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržan, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržan, zavrnjen. 24 za, proti, vzdržan, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržan, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržan, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržan, sprejet. 28 za, proti, vzdržan, zavrnjen. Zdržani, zavrnjen, 29 za, proti, zdržani, zavrnjen, 30 za, proti, zdržani, zavrnjen, 31 za, proti, zdržani. Bomo preverili predlog spremembe 31. Predlog spremembe 31. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 32 za. Bi želeli morda deliti z vami, z nami svojo šalo, ne? Okay, let's continue the... Dobro, nadaljujemo z glasovanjem. Predlog 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 35 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 35. predlog spremembe. Konec glasovanja. Sprejet. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 37 za, proti, vzdržani. Sprejet. Sprejet. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 39 za, proti, vzdržani, sprejet, 40 za, proti, vzdržani, sprejet, 42 za, proti, vzdržani, sprejet, 43 za, proti, vzdržani, sprejet, 44 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. In še končno glasovanje glasujemo elektronsko. and is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Naslednja točka. Strah pred cepljenjem in upadanje stopnje cepljenosti v Evropi. Začenjamo s predlogom 12. Za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti proti, zdržani, sprejet. Kompromis ena za, proti, zdržani, sprejet. Pred, kompromis dva za, proti, zdržani, sprejet. 22 za, proti, zdržani, zavrnjen. 23 za, proti, zdržani, sprejet. 24 za, proti, zdržani, sprejet. 25 za, proti, zdržani, sprejet proti vzdržani. Sprejet 27 za proti vzdržani. Zavrnjen 28 za proti vzdržani. Zavrnjen 29 za proti vzdržani. Sprejet 30 za proti vzdržani. Sprejet 31 za proti vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 31. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejet. 32 za, proti, stržani, zavrnjen. 33 za, proti, stržani, zavrnjen. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne, bomo preverili z elektronskim glasovanjem, glasujemo v predlogu 42. Konec glasovanja sprejet. 43. Vzdržali so se nekateri kolegi za to spremembo. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 za, proti, vzdržani, sprejet. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. 48 za, proti, vzdržani, sprejet, 49 za, proti, vzdržani, sprejet, 50 za, proti, vzdržani, sprejet, 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet, 58 za, proti, vzdržani, sprejet, 59 za, proti, vzdržani, sprejet, 59 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 4 za, proti, zdržani, sprejet. 67 za, proti, zdržani, zavrnjen. 68 za, proti, zdržani, zavrnjen. 69 za, proti, zdržani, zavrnjen. 70 za, proti, zdržani, zavrnjen. 71 za, proti, zdržani, zavrnjen. 72 za, proti vzdržani, sprejet 73 za, proti vzdržani, zavrnjen 74 za, proti vzdržani, zavrnjen 75 za, proti vzdržani, sprejet 76 za, proti vzdržani, zavrnjen 77 za, proti vzdržani, sprejet kompromis 5 za, proti vzdržani, sprejet 77 za. 83 za, proti, zdržani, zavrnjen. 84 za, proti, zdržani, sprejet. 85 za, proti, zdržani, zavrnjen. 86 za, proti, zdržani, zavrnjen. 87 za, proti, zdržani, sprejet. 89 za, proti, zdržani, zavrnjen. 88 za, proti, zdržani, zavrnjen bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 88. And it is closed. Konec glasovanja sprejet. 90 za, proti, zdržani, sprejet. 91 za, proti, zdržani, zavrnjen. 92 za, proti, zdržani, sprejet. 93 za, proti, zdržani, zavrnjen. 94 za, proti, vzdržani, sprejet, 95 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 97 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen, predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejet, 11 za, proti, proti, vzdržani, sprejet, tri za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe številka tri, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Gospodine, ste dobili svojo glasovalno kartico. Sprejet. Predlog 4 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 5 za, proti vzdržani, zavrnjen, šest za proti vzdržani, za sprejet, sedem za proti vzdržani, zavrnjen, osem za proti vzdržani, sprejet, 38. prvi del za proti vzdržani, zavrnjen, 9 za proti vzdržani, zavrnjen, 10 za proti vzdržani, sprejet. Končno glasovanje, glasujemo elektronsko. konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti sedanje stanje in prihodnji zivi. O tem glasujemo. Predlog ena, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis ena, za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti vzdržani, zavrnjen 13 za, proti vzdržani. Zavrnjen. Neaktivni ste, ko gre za dvigovanje rok, zato je vse skupaj zmedeno. Predlog 14 za, proti vzdržani, zavrnjen. 15 z prvi del za, proti vzdržani sprejet, drugi del za proti vzdržani sprejet, 16 za proti vzdržani zavrnjen, 17 za proti vzdržani sprejet, 18 za proti. Alde ne dviguje rok. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. 21 prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kje smo? Pri 23, Želite, da preverimo 23. predlog? Prav glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet, se upravičujem. Ne vem, kaj sem prej rekla. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, zdržani, zavrnjen, 28 za, proti, zdržani, zavrnjen, 29 za, proti, zdržani, zavrnjen, 30 za, proti, zdržani, sprejet, 31 za, proti, zdržani. Bomo preverili predlog 31, prvi del. 31 je predlog spremembe, prvi del glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Pri 31 za, proti vzdržani. Sprejet. 32 za, proti vzdržani. Zavrnjen. Želite, da preverimo? Prav glasujemo elektronsko predlogo spremembe 32. Ampak ne grem se več teh igric, če al da ne misli dvigovati rok. Res. Morate mi pomagati. Sicer bom razglasila napačen rezultat. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. To je bil prvi del. Zdaj pa drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejet. 45 za, proti, vzdržani. SD ste za ali proti? Za. Dajmo še enkrat. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 za, proti proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 drugi del, ne, kompromis 5 je še prej. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 54 drugi del za, proti, vzdržani, spre, zavrnjen. 56 za, 56 za, proti, vzdržani. Nihče ni glasoval za, zato je to zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, sprejet. Gospod Eichhout, nekoliko prehitro gremo. Prvi del, drugi del, 54 zmeda. 56, nihče ni o tem glasoval, zato ne morete reči, da je bil predlog zavrnjen. Tako da predlagam, da še enkrat glasujemo o 56. predlogu. 54 drugi del, dajmo še enkrat. 54 drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 56 za, proti, zavrnjen. 57 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. 60. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 61. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 62. Za, proti, vzdržani, sprejet. 63. Za, proti, ne, ne, je 66 za, proti, bomo preverili 66 za, proti, vzdržani, sprejet. 67 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 76 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Zdržani za sprejet. 78 za, proti, zdržani za sprejet. 79 za, proti, zdržani za sprejet. 80 za, proti, zdržani za vrnjen. 81 prvi del za, proti, zdržani za sprejet. Drugi del za, proti, zdržani za sprejet. 82 za, proti, zdržani za sprejet vzdržani. Predlog 82 za. Proti, vzdržani. Bomo preverili predlog 82. Konec glasovanja. Zavrnjen. 83 za, proti, zdržani, zavrnjen. 84 za, proti, zdržani, zavrnjen. 85 za proti, vzdržani, zavrnjen, 86 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog 86. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 87 za, proti, vzdržani, sprejet. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 89 za, proti, Vzdržani zavrnjen, 90 za, proti, vzdržani zavrnjen, 91 za, proti, vzdržani, bomo preverili 91. Konec glasovanja, sprejet, 92 za, proti, vzdržani zavrnjen, 93 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 94 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 95 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 97 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 98 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 99, proti, vzdržani, zavrnjen, 99 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 100 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 101 za, proti, vzdržani, zavrnjen. In še elektronsko končno glasovanje, glasujte, prosim. And it's close. Konec glasovanja, sprejet. Hvala lepa. Nadaljujemo o svežnju strategije za javno naročanje. Kdo želi besedo? 61 za, en proti, nihče se ni vzdržal. To je končen rezultat prejšnjega glasovanja. Ne vem, se ni prikazalo na zaslonih. 61 za, en proti, nihče se ni vzdržal glasovanja. Ni zakaj. Zdaj pa res glasujemo o svežnju strategije za javno naročanje. Predlog 7 za proti zdržani sprejet. 8 za proti zdržani. Bomo preverili predlog 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 9 za proti zdržani. Zavrnjen ali sprejet. Ne vem, bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 9. Res upravičujem, ampak če ne dvigujete rok, ne morem videti. Predlog je, no, glasovanje je zaključeno, predlog je sprejet. Predlog 10 za, proti, zdržani, zavrnjen, 11 za, proti, zdržani, sprejet. 12 za, proti vzdržani sprejet, 13 za, proti vzdržani sprejet, 14 za, proti vzdržani zavrnjen, 15 za, proti vzdržani sprejet, 16 za, proti vzdržani sprejet, 17 za, proti vzdržani sprejet, 18 za, proti vzdržani sprejet, 19 za, proti vzdržani sprejet, 20 za, proti vzdržani sprejet proti, stržani, sprejet. 21 za, proti, stržani, sprejet. 22 za, proti, stržani, zavrnjen. 23 za, proti, stržani, sprejet. 24 za, proti, stržani. Še enkrat 24. 24 za, proti, vzdržani sprejet. 25 za, proti, vzdržani sprejet. 26 za, proti, vzdržani sprejet. 27 za, proti, vzdržani sprejet. 28 za, proti, vzdržani sprejet. 29 za, proti, vzdržani sprejet. 30 za, proti, vzdržani sprejet. 31 za, proti, vzdržani sprejet sprejet. 32 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 1 za, proti, zdržani, sprejet. 2 za, proti, zdržani, sprejet. 3 za, proti, zdržani, sprejet. 4 za, proti, zdržani, sprejet. 5 za, proti, zdržani, sprejet. 6 za, ali ne vemo. A je sprejet avtomatično. Končnega glasovanja pa tu nimamo, tako da najlepša hvala. Še kaj ali smo zaključili? Z glasovanjem smo zdaj zaključili, čaka nas izmenjava mnen s komisijo. To je naslednja točka na dnevnem redu. Najlepša hvala vsem za sodelovanje.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 So, colleagues, I would like to encourage those who don't want to participate. Kolegi, prosim, tisti, ki ne želite sodelovati pri naslednji točki na dnevnem redu, lahko odidete iz dvorane. Še ena točka nas čaka na dnevnem redu in ne bomo nadaljevali. Okay, thank you, and we will start with items. Začenjamo s točko 13 na dnevnem redu. Prosim, tišina. Nadaljevati moramo. Hvala. Točka 13 je izmenjava mnen s Komisijo zakonniku skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini. Gre torej za zelo pomembno točko. Uh, besedo predajam komisiji za deset minut. Hvala lepa, da ste nas povabili, da predstavimo predlog komisije v zvezi z sankcijami uh, zaradi ponarejanja stravil. V skladu z 118 členom direktive bi morale države članice spremljati sprejeti ustrezne sankcije za preprečevanje ponarejanj zdravil in pa drugega neustreznega ravnanja. Države članice morajo te ukrepe sporočiti držav, eh, komisiji. Člen 118a pa komisijo poziva tudi naj uh, poroča o tem, naj poroča o sankcijah, ki so bile sprejete v zvezi s tem državah članicah in njihovo učinkovitostjo. To je bilo sprejeto 26. januarja 2018, to poročilo torej. In zunanja agencija nam je pomagala pri pripravi te ocene in analize. Kar se tiče ugotovitev glede izvanja v državah članicah oziroma sankcij v državah članicah, Najprej moram podariti, da gre za ponarejena zdravila in uh, ta je seveda uh, težko v celoti zajeti in pa oceniti njihovo uporabo. Uh, povzročitev telesne škode predstavlja um, kazensko dejanje v skoraj vsaki državi članici. Uh, prav tako bi morale države članice v zvezi s tem sprejeti določene sankcije in to je povezano tudi z dodatnimi globami zaradi ponarejanja zdravil. V 26 državah članicah so bile uvedene spremembe zakonodaje, zato da bi lahko v celoti izvajali člen 118a. Enorodatna država članica je sprejela svoj kazenski zakonik zaradi konvencije Medi Krim Sveta Evrope. Eh, ena država članica pa ni spremenila svoje zakonodaje, ker je menila, da je imela ustrezne sankcije že pred začetkom veljave 118a. Eh, trenutne predvidene sankcije so globe, zaporna kazen ali pa administrativne kazni, recimo preklic licence, zajema nezakonitih produktov iz trga in tako naprej v vseh državah članicah eh, so bile eh, ugotovljene aktivnosti v zvezi z ponarejanjem zdravil in to je razumljeno kot kaznivo dejanje, gre recimo za uvoz, izvoz ali pa prodajo ponarejenih zdravil, ki so potem, eh, te aktivnosti so potem kaznovane z z kriminalno kaznijo, v nekaterih državah članicah pa gre prej za civilne kazni. Uh, Eh, potem globe so, eh, torej eh, zaporne kazni so predvidene od 1 do 15 let. Potem državčanice imajo tudi civilne kazni za ponarajanje zdravil, globa lahko znaša 4300 evrov do 1 milijon evrov v Španiji. Za napačno ravnanje v zvezi z ponarejenimi substancami pa 23 držav članic izvaja kazenske sankcije, za pomožne snovi pa 14 držav članic. Če si ogledamo kazni v zvezi z eh, ponarejanjem, 26 držav članic eh, nalaga globe, ali pa globe in pa kazenske sankcije. Tri države članice so predvidele dodatne administrativne sankcije za ponarejanje zdravil ali drugih učinkovin. Torej, če si ogledamo učinkovitost teh ukrepov. Težko je to izmeriti eh, zaradi nezakonite narave same dejavnosti. In to je bila tudi ena izmed največjih ovir za to, da bi naš eh, zunani sodelavec lahko v zvezi s tem pridobil zanesljive podatke v zvezi z ponarejanjem in pa obsodbami. Države članice bi morale predvideti tako kazenske sankcije, kakor tudi civilne sankcije, zato da bi lahko ohranili zakonito trgovanje zdravil in da bi se lahko tako borile proti nezakoniti trgovini z ponarejanimi zdravili. Morda bi bilo bolje uvesti sankcije, ki kaznujejo samo ponarejanje, brez potrebe potem, da je treba dokazati, da je neko zdravilo povzročilo škodo za um, bolnika, telesno škodo. Torej. Prav tako bi morali predvideti uh, sankcijo vsaj treh let zaporne kazni, s tem bi lahko potem lažje preiskovali takšna dejanja tudi s pomočjo Evropskega naloga za prijetje. Torej, ugotavljamo, da je 118. člen A bil izvajan na zadovoljujoč način. Nekatere države članice bi lahko sicer predvidela dodatne um, kazni ali pa um, administrativne kazni za kršitelje, prav tako je treba zagotoviti ustrezna sredstva in pa človeške vire za zagotavljanje izvajanja teh sankcij, torej treba je izobraziti osebje, predvideti usposabljanje in treba je bolje nadzorovati zbiranje podatkov v zvezi s tem, s tem bi lahko bolje ocenili učinkovitost posameznih nacionalnih določb se je v tem trenutku težko dobiti informacije o obsegu tega problema na evropskem trgu. In ne nazadnje je treba poskrbeti za odvračilne kazni, z ustreznimi sankcijami. E, to pa je možno samo z izmenjavo informacij, izmenjavo najboljših praks in pa iz, z nadzorovanjem izvajanja obstoječe zakonodaje. V tem smislu komisija tesno sodeluje z državami članicami za boj proti tem e, pomembnem problemu. Hvala lepa. Prva na seznamu govornikov je gospa Grostet. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi komisiji za ta pojasnila. Člen 178a direktive o ponarejenih zdravilih je treba izvajati v najboljših možnih pogojih. Zaključki so relativno pozitivni, kar je pomirjujoče, ampak ponarejanje zdravil je še vedno zelo pomembna tematika za nas kaj ti ponarejanje zdravil lahko seboj prinese hude posledice. Gre za pomemben problem z vidika javnega zdravja. Poročilo omenja tudi nezakonito dobavno v verigo. Omenja se tudi nakup zdravil preko nezakonitih spletnih lekarn. Se pravi, tu ne gre zgolj za sankcije, o teh ste že govorili. Mene zanima bolj to, kakšen je vpliv spletne prodaje na distribucijo ponarejenih zdravil. Zanima me, če komisija morda ugotovila kakšno posebno korelacijo med začetkom prodaje preko spleta in razširitvijo nezakonitih zdravil oziroma ponarejenih zdravil. Ali je kakšna povezava med začetkom prodaje zdravil preko spleta in vedno večjim številom ponarejenih zdravil na trgu ali zaradi prodaje preko spleta na trgu zdaj kroži več ponarejenih zdravil. Zanima me, ali komisija morda ve, kako učinkovito se izvaja nadzor, predvsem, ko gre za spletno prodajo. Hvala. You, Auken, Hvala, gospa Auken. Tak, tak for, for, uh, og, uh, Hvala komisiji za predstavitev. nedvomno je treba kaznivo dejanje kaznovati z kazenskimi sankcijami. Ampak težko je to zagotoviti. Ustrajati moramo pri tem, da imamo za vse to vrstne proizvode ne samo ustrezno označevanje, ampak je treba zagotoviti tudi sledljivost. Če ni sledljivosti prihaja do goljufij in ponarejanja. Zato moramo k temu dodati tudi to zahtevo, da je treba zagotoviti sledljivost um, takšnim zdravilom. Prav tako se zauzemam za zaporne kazni, ne samo za globe. Gre za, hude, za huda kazniva dejanja, za številne takšne. Um, um, kršitelje. Globe niso huda kazen, zaporna kazen pa bi imela morda večji odvračilni učinek. In ko gre za uh, globe, moramo predvideti, da bodo te dovolj visoke. Gospod Lize. Hvala. Komisjon, za den bericht, ampak Also, ich möchte doch noch Hvala lepa komisiji za predstavitev. Eh, poročilo je zelo formalno, gre za to, kaj so naredile države članice, ali so spremenile zakonodajo in tako naprej. Ampak nas zanima rešitev problema, zato me zanima ocena komisije eh, glede tega, ali smo res napredovali pri boju proti ponarajenim zdravilom. Prav tako bi se želel eh, navezati na vprašanje François Francois Grostet. Ehm, na internetu so pogosto na voljo ponarejena zdravila, zato smo predvideli tudi ustrezno označbo. Eh, ali lahko komisija pove, ali so ti ukrepi že prinesli določeno korist, se je kaj spremenilo, kako se vse skupaj razvija. Res gre za to, da je treba rešiti problem In če države formalno spoštuje zakonodajo, to še ne pomeni, da je problem rešen. Okay. Uh, is, uh, Hvala, gospod Pjeha je naslednji. Dziękuję komisiji za predstavljanje. Hvala lepa. Hvala komisiji za predstavitev tega poročila. Uh, no, uh, strinjam se predhodnim govornikom, poročilo je precej formalno. In sam sem razočaran nad sklepi v poročilu. Pričakovali smo poskus preprečitve dostopa do ponarejenih zdravil v Evropski uniji imamo eh, podatke o tem, kako so eh, takšna dejanja v državah članicah kaznovana, kakšne so sankcije, ampak ne vemo nič več o obsegu problema ponarejenih zdravil v Evropi. Eh, pomembno je tudi vprašanje spletne prodaje. Splet je lahko uh, vir um, oziroma omogoča dostop do številnih zdravil, tudi ponarejenih ali pa neustreznih. Zato me zanima, ali komisija predlaga kakšno rešitev za regulacijo uh, spleta kot distribucijskega kanala. Ali komisija ve, koliko zdravil se prodaja po spletu? In pa še druga pomembna vprašanja tukaj obstajajo. Zdravila so proizvodi, ki se uporabljajo tudi v eh, prehranskih dodatkih. Torej gre za dodatke, ki jih uporabite recimo za telovadbo, eh, pogosto tudi takšni... Eh, so poza obšarem zainteresovanja. Prehranski nadomestki eh, vsebujo uh, podnarejena zdravila, no pa tudi kozmetika je tukaj pomembna. To ne sega v obseg te zakonodaje, ampak vseeno bi tukaj morali biti previdni, kajti kozmetika tudi vsebuje zdravila, ki so lahko ponarejena in ki lahko um, v skrajnih primerjih privedejo celo do raka ali pa drugače poškodujejo vašo škodo pa Kadenbach. Hvala lepa. Želela bi se navezati na to, kar je povedal um, Peter Lize. Gre torej za vprašanje sledljivosti in gre za vprašanje uh, sankcij. Torej, vaši podatki so se nanašali predvsem na trgovino. Jaz pa bi želela vedeti, ali so države članice v primeru sodnega preganjanja, preganjanja skušale ugotoviti tudi, kje se nahajajo viri teh ponarejenih zdravil, torej eh, kje so ti eh, obrati, kjer se proizvajajo ponarejena zdravila, odkot prihajajo. Ali so države članice to preiskali ali so se morda povezale s kakšnimi tretjimi državami, ki tudi sodelujejo v takšni nezakoniti trgovini in pri ponarejanju, ponarejanju zdravil. Hvala. Nišče drug se ni javil k besedi. Komisija dobi 10 minut za odgovor. Izvolite. Oprostite, gospa Kabezon Ruiz, nismo vas videli na hitro. Eh, res je, eh, splet eh, je lahko pomemben vir ponarejenih zdravil. Na nacionalni ravni je izvajanje 118. člena sicer prispevalo k izogibanju takšnim nezakonitim dejavnostim, ampak eh, tukaj se je treba posvetiti tudi čezmejni trgovini. Zanima me, kakšne informacije imajo države članice o tem, kaj se dogaja v drugih državah članicah kajti težko je imeti nadzor nad takšnimi zdravili. Če se prodajajo po spletu, bi morali imeti večji nadzor uh, nad prisotnostjo takšnih zdravil v državah članicah. Ali obstajajo seznami ponarejenih zdravil uh, ali imajo države članice dostop do takšnih seznamov? So Hvala. Oziram se po dvorani. Nihče drug se ni javil v besedi, besedo dobi komisija. Uh, Hvala za vaše vprašanje. Nekaj besed o obsegu tega problema. Eden od deset tisočih eh, zavojčkov zdravil je eh, ponarejenih, o 400 eh, incidentih so države članice poročale med leti 2014-2017, torej obseg problema je res zelo velik. Poročilo, ki smo ga danes predstavili, ponuja pregled tega, kako so države članice uh, Eh, izvajale sankcije, kazni, te kazni smo ocenili. Na to se nanaša poročilo, ampak želel bi omeniti tudi nekatere druge ukrepe, ki smo jih sprejeli, zato da bi se borili proti temu pomembnemu problemu. Kje torej sodelujemo z državami članicami? Najprej. Uvedli smo sistem za um, certifikacijo zdravil, eh, torej eh, predvideli smo določene elemente, ki so potrebni pri certifikaciji samih zdravil. Eh, to bomo začeli izvajati od leta 2019 naprej, sodelujemo z državami članicami, zato da bo lahko ta sistem polno operativen februarja 2019. To bo pomemben inštrument pri boju proti nezakoniti trgovini z ponarejenimi zdravili. Eh, torej, eh, z državami članicami bomo še naprej spremljali situacijo, skušali bomo zagotoviti um, učinkovite sankcije v državah članicah. Izvajanje je tukaj izrednega pomena. Pomembno pa je tudi to, da države članice zagotovijo, da eh, spremljajo in izvajajo zakonodajo na nacionalni ravni. Treba je tudi upoštevati specifično situacijo v posamečnih državah članicah. Ehm, mi se skušamo tukaj kar eh, najbolj učinkovito uskladiti z državami članicami. Ko gre za izvajanje, torej proizvajalec, tisti, ki je odgovoren za končni izdelek, ki pride na trg in ko kupujejo in odgovorni so tudi za to, ko kupujejo učinkovine v tretjih državah. Nimamo vse evropske podatkovne baze o tem, kako je smo pa v tesnem stiku z državami članicami, redno se sestajamo z predstavniki držav članic in tako naprej. Potem uh, nadaljni ukrepi. Spletna prodaja. Tudi z vsi sistemi je bilo zastavljenih veliko vprašanj. Nimamo natančnih številk uh, o razsežnosti tega problema. Težko je dobiti takšne podatke zaradi nezakonite narave trgovine z ponarejenimi zdravili. Vemo, da nekateri eh, potrošniki celo um, zavedno kupujejo ponarejena zdravila na spletu. No, mi smo Mm, razvili logo, s katerim lahko potrošniki laže identificirajo certificirane prodajalce na spletu in na ta način bomo imeli tudi večji nadzor nad eh, ponudbo zdravil na spletu. Eh, države članice si prizadevajo za krepitev osveščenosti v zvezi s tem logom. Pripravili smo um, poseben skupek uh, orodij, uh, Eh, kjer ponujemo informacije o tem in uh, smernice v zvezi z eh, spletnim nakupom. Zagotoviti skušamo, da potrošniki um, kupujejo zakonita zdravila na spletu, enako kot če bi odšli v svojo lokalno lekarno. No, v tem trenutku niso predvideni novi ukrepi na evropski ravni, vse kar se tiče. Um, kampanj osveščanja. Vsekakor pa spodbujamo države članice k temu, naj takšne kampanje osveščanja um, organizirajo tudi na nacionalni ravni. Tukaj so pa sedaj na potizi države članice. Hvala lepa. No, s tem smo obdelali dnevni red. Uh, Hvala za vaše sodelovanje in vidimo se spet popovdan ob 14.30 minut.